gospod Higgins. To bo. Mo dali v zapisnik še eno postopkovno vprašanje, izvolite. Eh, Senjor predsednik, sem že malo za tamen, gošterje deklarar, ki ne no moso. Hvala, gospod predsedujoči. Enako tudi sam želim, da se zabeleži, da sem glasoval za predlog resolucije v zvezi z Rusijo.